president long have you happened so Dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje, otvarjam sejo. Prva točka na dnevnem redu je izjava Evropskega sveta in sicer v zvezi z pravno podlago predloga o spostavitvi šengenskega ocenjevalnega mehanizma. Naj na začetku zasedanja opozorim na sledeče. Pri tej razpravi ne bo postopka KHDI. Ponavljam, pri tej razpravi ne bo postopka pritegnitve pozornosti. Kolega Fehovštad, prosim, da se pomirite, kajti vključen je mikrofon in prosim, da si prihranite napad. Torej, prisrčno pozdravljeni, pozdravljeni gospod Bockov, predstavnik sveta. Prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu, pozdravljena komisarka Malmstrom. Za komisarko sva se dogovorila, da bo dobila besedo po eh, izjavah predsednikov političnih skupin. Najprej bom dal besedo ministru, gospodu Bockovo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, veliko veselje mi je, da ste mi dali danes priložnost, da se oglasim v okviru razprave o tej izjemno pomembni temi. Namreč sprejemamo